zprávach. Želim se zahvaliti Evropskemu parlamentu za posebno aktivnost na tem pod... pri tej temi. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospa državna sekretarka. S tem zaključujemo razpravo v zvezi s položajem Romov v državah članicah. Prehajamo zdaj eh, k naslednji točki na dnevnem redu. Naj ja, takoj ja, poudarim, gospe in gospodje, da bom besedo predal tistim, ki bodo spregovorili eh, v imenu političnih skupin. Ne bomo imeli drugih eh, prostih eh, govorov pod to točko dnevnega reda. Najprej bom predal besedo gospe Vasilju, gospe komisarki ki eh, bo eh, predstavila eh, izjavo podpredsednice komisije, torej visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, torej bo predstavila izjavo gospe Aštonove v zvezi z prepovedjo kasetnega streljiva. Izvolite. The high representative Katja. V imenu visoke predstavnice Kathy Ashton se vam zahvaljujem za to, da nam dajete priložnost, da razpravljamo o kasetnem eh, strelivu v tako eh, ob tako pravem času, kajti v Združenih narodih potekajo pogajanja za prepoved teh, tega groznega orožja na svetovni ravni. Julija 2010 je Evropski parlament pozdravil začetek veljave konvencije o kasetnem strelivu 1. augusta 2010. Potem eh, novembra 2010 je bilo prvo srečanje eh, pogodbenic v Laosu in eh, bil je sprejet eh, akcijski načrt. To je bil zelo dober prvi korak za podporo Eh, izvajanja konvencije o kasetnem strelivu. Tako v nasrečanju v Janu lansko leto, kot tudi eh, v Beirutu septembra tega leta pri sestanku pogodbenic je EU jasno podpirala mednarodna prizadevanja, da bi vzeli resno eh, skrbi zaradi kasetnega streljiva. 66 držav je danes pogodbenic konvencije o kasetnem streljivu. 108 držav je podpisalo to konvencijo. To je velik napredek v zelo kratkem času. Kljub temu pa še ostaja veliko, kar je treba storiti, da bi vključili največje imetnike in proizvajalce kasetnega streljiva v eh, skupnosti splošna prizadevanja, da bi se izboljšala situacija. Eh, konkretno, to leto se je pokazalo, da je to še kako pomembno. Visoka predstavnica, naprimer, je bila zelo zaskrbljena zaradi uporabe kasetnega streljiva proti eh, civilnemu prebivalstvu v Libiji in je pozvala oborožene sile Gaddafija, da ne uporabi tega orožja eh, proti civilnemu prebivalstvu, bodi si kasetno streljivo kot tudi drugo. Treba je sprejeti vse potrebne ukrepe, da se zagotovi, da bodo civilisti zaščiteni pred učinki posledicami teh eh, streljiv, predvsem tudi eh, ostankov tega streljiva. Ta teden in naslednji teden potekajo pogajanja o protokolu o uh, kasetnem strelivu v um, Ženevi, torej gre v okviru uh, konvencije pogodbenic. EU je trdno prepričana, da vsak nov inštrument pod CCV, da mora iti predvsem za cilj eh, krepitve mednarodnega humanitarnega prava. Visoka predstavnica in jaz se zavedava dejstva, da je Evropski parlament v resolucijah 2008 in 2010 in tudi letos eh, nujno pozval države članice, da podpišejo in ratificirajo konvencijo o kasitnem strelivu in da ne ogrožajo ali se izogibajo uh, tej konvenciji s tem, da podpišejo eh, CCB2, ki dovoljuje uporabo kasetnega streliva, ki ni v skladu s eh, prvim in drugim členom konvencije o kasetnem strelivu. Trdno smo prepričani, da z ozirom na pogajanja, o eh, protokolu CCB o uh, eh, kasitnem strelivu, da mora to voditi predvsem do konkretnih izboljšav, da je treba upoštevati tako humanitarne kot tudi vojaške vidike, ki morajo biti uh, skladni in tudi dopolnilni k konvenciji o kasetnem strelivu. Tak inštrument naj bi vključeval tudi določbe o sodelovanju in pomoči in naj bi eh, dal humanitarni prispevek eh, s tem, da bi takoj prepovedali eh, uporabo pro in proizvodno kasetnega streljiva. To bi mednarodni skupnosti omogočilo, da naredi odločen korak v pravo smer in da pride bliže eh, k dosegi, k dosegi, k dosegi naših humanitarnih ciljev. Dokler eh, je, si jasno prizadevamo za ta splošni cilj, naj bi EU aktivno prispevala eh, čim bolj k temu pomembnemu delu, da bi predvsem poudarili tudi pomen CCB-ja k humanitarnemu pravu in predvsem eh, je treba zagotoviti, da uporaba orožja ni neomejena v vojnih razmerah. Sitno streljivo je v nasprotju z vsemi humanitarnimi načeli. Zato Evropska unija kot celota, celoti, eh, Eh, si prizadeva, da se prepove kasetno streljivo uh, <clears throat> proti civilnemu prebivalstvu. Vse države članice niso uh, pogodbenice konvencije o kasetnem streljivu, ampak kljub temu obstaja jasno razumevanje, da naj bi EU igrala vlogo pri izvajanju humanitarnih ciljev uh, konvencije o kasetnem strelivu z učinkovitim nudenjem pomoči. Pri operacijah na kraju samem gre predvsem za pomoč žrtvam min in kasetnega streliva in pri tem EU ne razlikuje. E, torej, moramo se držati določb konvencije in za Eh, in izpolnjevanje teh določb bo seveda izziv za države po vsem svetu. EU se zaveda kompleksnosti tega vprašanja in je pripravljena nuditi pomoč državam v prizadevanjih za izvajanje nacionalnih eh, načrtov na učinkovit način, da so eh, v skladu s konvencijo in da zagotovijo sinergije z drugimi tozadevnimi mednarodnimi instrumenti. EU eh, je zavezana, da se spoštujejo eh, oziroma da se določbe iz konvencije pretvorijo v konkretne akcije. Hvala. Eh, Hvala lepa, zahvaljujem se vam, gospa komisarka. Kar zadeva razpravo, bomo zdaj prisluhnili izjavam v imenu političnih skupin. Najprej bom predal besedo v imenu Evropske ljudske stranke gospodu Galerju za 2 minuti 30. Izvolite. Eh, dobro je, eh, da je naš parlament v okviru eh, te resolucije Eh, prav tako obravnaval eh, to temo kasetnega eh, streljiva. Besedilo resolucije je nadaljni parlamentarni predlog za nadaljevanje naših humanitarnih naporov v smislu razoroževanja. In sicer to odraža dve temeljni zahtevi, kar zadeva udeležbo držav članic na četrti konferenciji. In sicer gre za to, kar je bilo že doseženega v okviru prepovedi kasetnega streljiva in uh, dovolite, da najprej navedem cent centralni uh, operativni um, element čisto vojaško-operativno gledano gre pri kasetnem strelivu za eno najučinkovitejših konvencionalnih eh, orožij, ki ima zelo velik eh, domet. Uporaba eh, kasetnega streliva je operjena proti vojaškim ciljem, železnicam, cestam, infrastrukturi nasploh. To je čisto vojaški vidik. Imamo pa še politični, humanitarni vidik. Eh, iz tega vidika je treba pa vsem svetu prepovedati eh, uporabo kasetnega streljiva, tako kot to zasleduje tudi konvencija. Fatalni problem kasetnega streljiva je v tem, eh, da je uporaba povezana s tem, da zelo veliko delcev ostane še neeksplodiranih. Eh, ta stopna je izredno visoka in pred tem eh, problemom je tudi eh, libijska družba. Tako kot je gospa Ashton poročala že aprila, je Gaddafi uporabil kasetno strevilo. In to zelo ogroža civilno prebivalstvo v postkonfliktnih situacijah, kajti gre za veliko količino nedetoniranega streliva. In eh, to je tudi um, slabo, eh, kar zadeva na hitro obnovo države. Eh, to pomeni, da je ta konvencija pravzaprav um, edini visok standard na tem področju, za katerega se moramo zauzemati. In dobro je tudi, eh, da EU v tem okviru krepi svoja prizadevanja, eh, da podpira te države pri uničevanju teh še neeksplodiranih delcev eh, in da se na ta način ublažijo tudi posledice. Hvala lepa. Hvala, gospod Galer. Zdaj pa predajam besedo gospodu Valterju. Lepa predajam besedo gospodu Gualtierju v imenu skupine SD, dve minuti trideset. Hvala lepa. Tako kot je povedal gospod Galer, eh, kasetno strelivo so res smrtonosno strelivo, eh, ki, je zelo, ki ima zelo hude posledice za civilno prebivalstvo in torej eh, to se uokvirja v nek boj, ki ga parlament vodi že del časa. Konvencija iz Osle je pomenila pomemben uspeh, ampak eh, danes, eh, eno leto po vstopu v veljavo, prihaja do nevarnih poskusom eh, izpraznjanja vsebine z dodatnim protokolom konvencije o konvencionalnem strelivu Eh, katerega vsebine, vsebina je predmet razgovora eh, da te dni v Ženevi eh, in ta protokol bi omogočal uporabo kasetnega streviliva. To, ta, tega protokola ne smejo podpisati tisti, ki so že pristopili k kon, konvenciji iz Osla in tako kot je povedala tudi gospa komisarka, to je v protislovju za samo konvencijo, ampak na tak način bi odprli tudi eh, možnost za nekatere države, ki želijo še dalje proizvajati, hraniti, uporabljati oziroma uporabljati to vrstno streljivo, neko zelo, neko, neko hud precedens, pravzaprav neko hudo rano za mednarodno pravo. Torej, eh, nekateri trdijo, da protokol bi izboljšal razmere, kajti bi ga podpisali države, ki niso pristopile k konvenciji iz Osla, ampak v resnici ta argument se nam zdi dejansko izkrivljajoč in morda bi bilo zanimivo slišati, kaj o tem misli gospa Aštonova. Morda bi bilo pravilno, če bi eh, se bolj uh, uh, pač, uh, um, jasno izrazile v zvezi s tem. Uh, poleg tega ta protokol bi, bi omogočal uporabo tudi streljiva, ki je bilo proizvedeno po letu 1980, predvideva zelo dolgo prehodno obdobje, omogoča uporabo različnih vrst kasetnega strevila, kar, neva, kar predstavlja zelo veliko nevarnost za civilno prebivalstvo in dejansko tudi ne bi postavljal nikakršnih obvez kar zadeva rezerve, ki jih hranijo države članice. Zato je pomembno, da vse države članice ne podprejo eh, vstopa v veljavnost tega protokola in da visoka predstavnica si, eh, se angažira za to, da vse države članice zauzamejo enotno stališče v korist nekega, neke dokončne prepovedi kasetnega streljiva. Skupna resolucija, ki jo bomo sprejeli, dejansko je politični znak, ki je izredno pomemben in smo prepričani, da bo sprejeta v svoji celoti za veliko večino. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo sedaj predajam gospe Šake v imenu skupine Alde za dve minuti. Izvolite. Thank you, Um, Komisar, kolegi, soglašam s predhodnima govornikom, kar zadeva to skupno resolucijo. Konvencija o kasetnem streljivu je stopila v veljavo leta 2010 in večina držav članic je pristopila k temu. Pomembno je, da prepovemo kasetno streljivo, kaj ti povzroča res nediskriminirano škodo za civilno prebivalstvo. Eh, kasetno streljivo je pravi, prava katastrofa. Nažal žalost nekatere države članice menijo, da so kasetno sredljivo pomembno za njihovo varnost in za njihovo gospodarstvo. Sicer ne postavljam pod vprašaj o varnosti, ampak obstajajo bolj sofisticirani načini za to, da zaščitimo svojo varnost. Poleg uporabe pa imamo tudi trgovino. Pred nedavnim je prišlo do poročil o kasetnem sredljivu in uporabi tega v Libiji. Nekatere države članice so bile so udeležene pri dobavi tega sredljiva. Prišlo Šlo je do razprave o šestem protokolu med pregledom konvencije o konvencionalnem eh, strelivu in ta protokol ni skladen s obvezami, ki so jih sprejele podpisnice. Nasprotno, na mesto, da bi okrepil konvencijo o, eh, strel, o kasetnem eh, strelivu, bi dejansko to pomenilo, da države članice bi imele proste roke eh, pri uporabi kasetnega streliva oziroma proizvodnji. Evropska unija bi morala spodbuditi države članice, države kandidatke eh, k temu, da pride do svetovne prepovedi kasetnega streliva. Če želimo biti kredibilni pri tem protokolu, potem moramo voditi za zgledom. Hvala lepa. Köszönjük szépen, képviselőnő. Hvala lepa, gospa Šake. Sedaj pa predajam besedo gospe Lunaček. Eno minuto, 30 ima na voljo. Izvolite. And, uh... Hvala predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Soglašam s predhodnimi govorniki. Eh, kasetno streljivo je res kruto, eh, kruto orožje. Predstavljajte si eh, otroka, ki hodi na okrog in pobere nekaj barvnega na tleh, na kar to pač se razstreli in mu povzroči ogromno fizično telesno škodo. 70 odstotkov dejansko vseh žrtv žrtev kasetnega streljiva je žrtev tega streljiva ob normalnem vsakdanjem življenju in ob opravljanju navadnih vsakdanjih opravil. Eh, dejansko konvencija pro, eh, proti kasetnemu streljivu je bila sprejeta eh, leta 2008, zdaj pa je v nevarnosti v tem trenutku v Ženevi med konferenco za pregled konvencije o konvencionalnem orožju. Želijo razvodeniti to konvencijo s šestim protokolom in dejansko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 glasovali proti človekoljubni zakonodaji in torej mi ne smemo dovoliti, da se to dogodi. Želim se zahvaliti komisarki in visoki predstavnici za jasne besede, ki so bile danes izražene in želim se zahvaliti vsem kolegom iz vseh petih političnih skupin, ki so pristali na zelo dobro resolucijo. Mm, to je bil rezultat tesnega sodelovanja in smo prepričani, da z enotno voljo Evropskega parlamenta in seveda v sodelovanju z visoko predstavnico so, Catherine Ashton, glas parlamenta bo uh, slišan, bo uslišan v Ženevi in uh, dejansko skupaj z drugimi bomo lahko se še dalje borili proti temu krutemu orožju. Hvala lepa, gospa Luneček, v imenu skupine GUE NGL. Sedaj predajam besedo gospe Ljuzing za minuto in pol. Izvolite, gospa Ljuzing. Hvala. V imenu svoje poslanske skupine GUENGEL pozdravljam zelo uh, dobro sodelovanje med poslanskimi skupinami uh, in uh, podporo skupne resolucije prot, za prepoved uporabe kasetnega streljiva. Ta resolucija je zelo močen signal proti temu objavskemu orožju. Nikakor ne smemo pozabiti, da kasetno streljivo in bombe, da v nekdanji Jugoslaviji, v Iraku, v Afganistanu, da uh, so se to tam uporabljalo. Ta um, parlament eh, spominja tudi na države EU. Nikakršnega upravičila ni, da bi uh, to orožje še naprej uporabljali, shrnevali, proizvajali, ne za obrambo, ne za eh, varovanje mej. Nujno apeliram na vse države članice, da osnutek novega šestega protokola ne podprejo ta osnutek bi bil dramatičen korak nazaj. E, ta osnutek besedila e, prepoveduje in tega ni mogoče ja, dovolj jasno povedati e, kasetno streljivo in bombe, ki so bili proizvedeni pred letom 80. To pomeni, da bi bombe, ki so bile proizvajene do tega datuma, bile še naprej uporabljene v prihodnosti in tega ne smemo sprejeti.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 Razpravo bomo zaključili, tako da predamo ponovno besedo gospe Vasilju. Izvolite. Hvala predsedujoči. Želim se zahvaliti vsem Eh, poslankam in poslancem za njihov prispevek in za to, da so nam dali priložnost, da se pogovorimo o teh ključnih vidikih eh, našega delovanja, ko se lotevamo eh, te velike človekoljubne teme, torej kasetno streljivo. Dejansko Evropska unija bo ohranila svojo angažiranost za to, da, da, da doseže popolno prepoved kasetnega streljiva in to v ustreznem političnem okviru, bodi si v okviru konvencije proti protikasetnemu streljivu, kot tudi v okviru konvencije o konvencionalnem orožju. Moram povedati, da izražam našo uh, popolno predanost, uh, maksimalno si bomo si bomo prizadevali za to, da povečamo število podpisnic in število torej partneric in za to, da besede prevedemo v stvarnost. Evropska unija uh, Evropska unija si bo še dalje prizadevala, da zagotovi mednarodno sodelovanje in pomoč s tem, da vse te dejavnosti vključi vse glavna, vsa glavna področja in sicer v okvir naših politik, razvojnih politik, politik sodelovanja. Zavedamo se zapletenosti te naloge in bodi si izvajanje CCM in tudi uresničevanje Tienjanga akcijskega načrta, tjerja finančna sredstva dejstva in politično predanost. Evropska unija je torej pripravljena pomagati državam v teh prizadevanjih. Hvala lepa. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospe in gospodje, spoštovani poslanci in poslanke. S tem smo prišli do konca te točke na dnevnem redu. Prijeli smo.